Če ne, je zapisnik s tem sprejet. Gospe in gospodje, skupaj želimo izreči dobrodošlico Aleksu Bejlickemu. On je eh, pisatelj in predsednik Centra za človekove pravice v Belorusiji. 21. junija Iva. Gospod Bialicki, 21. junija so vas po skoraj tri, treh letih zapora končno izpustili. Evropski parlament se je zelo intenzivno zauzimal za vašo izpustitev in zahteval in ob koncu se je, hvala Bogu, to tudi zgodilo, da so vas izpustili iz zapora. V tem parlamentu smo vas imenovali za Saharovo nagrado in zelo me veseli, da vas skupaj s kolegicami in kolegi lahko pozdravim danes kot svobodnega človeka tu v tej dvorani. Hvala še enkrat prisrčno dobrodošli in želim izraziti spoštovanje eh, vašemu pogumu. Naslednja točka na dnevnem redu pa je iz Java, eh, sveben komisija v zvezi s programom italijanskega predsedstva. Prav prisrčno pozdravljam tu predsednika vlade Republike Italije, Mateja Rencija. Prav prisrčno dobrodošli in besedili.